Good uh, afternoon. Er- dober dan, skoraj da dober večer že. Prosim, da se vsi, ki ste v dvorani, posedete. Like to, uh, well... Naj pozdravim vse predstavnike nacionalnih parlamentov prav tako pa seveda tudi evropske poslanke in poslanci. Dobrodošli, tudi, dobrodošli za tudi Damirju Mateljanu na moji desni, za vas na moji levi, podpredsedniku odbora za regionalni razvoj in Evropske sklade Hrvaškega parlamenta. Sopredsedoval bo tej izmenjavi mnen in med drugim bo tudi zaključil naš medparlamentarni sestanek odbora danes. Pred, pozdravljam tudi predstavnike parlamenta Črne Gore, ki so tudi tukaj. Zato izmenjavam mnen. Danes bomo razpravljali o tem, kako bi proračun EU po naslednjem večletnem finančnem okviru 2021-2027 opremili za globalne izzive. To je zelo aktualna tema, kot verjetno veste, razen če ste v zadnjih nekaj tednih in dnevih živeli na Marsu, je to resnično zelo aktualna tema. Predsednik sveta Charles Michel je pripravil novo različico večletnega finančnega okvira prejšnji petek in naslednji četrtek, torej čez dva dni, bo posebni svet, Evropski svet. In pogovarjali se bodo o večetnih finančnih okvirih in lastnih virih. Torej je to zelo aktualna razprava, ne bi mogel biti boljši čas za to izmenjavo mnen. Naj začnem s tem, da vas spomnim, da smo med Evropskim volitvom Milani dobili zahtevo državljano, da se moramo soočiti z izzivi, s katerimi se soočamo na globalni ravni moramo to storiti, ne smemo se jim izneveriti. Evropska komisija je pripravila nov Evropski zeleni dogovor in s tem povezan mehanizem za pravični prehod, da bi Evropa bila prva podnebno neutralna ekonomija do 2050. Vseeno pa, sedaj, ko imamo ta predlog, potrebujemo ustrezne vire in ne smemo oduzeti sredstev pomembnim programom, kot so obzorje Evropa, kmetijstvo ali Erasmus. To bi bilo nespremljivo. Ne smemo nekomu vzeti, da bi dali drugemu. Drugi globalni izzivi so tudi precejšnji, naj jih samo nekaj imenujem, digitalna revolucija, brezposobnost, migracijski pritiski in geopolitična nestabilnost. Vseeno pa številke, ki so bile predstavljene zaenkrat in ki so v predlogu Šarla Mišela, so veliko razočaranje za Evropski parlament. Predlog je precej pod ravnjo, ki je potrebna in državljani EU si zaslužijo trden, realističen proračun, da bi se lahko soočili z vsemi izzivi, ki sem jih ravno imel, še nekaterimi drugimi. Naj izpostavim, da je, kar se tiče trenutnega predloga, celotna raven odstotkovna BND-ja na srednjem večletnem finančnem okviru precej nižja za 27-terico, kljub, kljub dodatnim odgovornostim in sedmim letom ekonomske rasti. Istočasno pa moramo modernizirati proračun EU trenutno lastni viri temeljijo skoraj da ekskluzivno na nacionalnih prispevkih, na račun nacionalnih prihodkov. To lahko reformiramo. Naj spomnim, da so predlogi Žala Mišela dobri. Prvič v 40 letih imamo sedaj nove kategorije novih virov. Ampak to je bolj simbolično v tem trenutku, kot pa prava pristna sprememba. Odprava popustov mora biti tudi zagotovljena, da bomo zagotovili več poštenosti in preglednosti. Naj spostavim, da ti novi viri niso evropski davki. Sistem lastnih virov bo še naprej temeljil na zakonito zavezojočem dogovoru o prihodku z državami članicami. To bo temeljilo na sklepu o lastnih virih, ki jih bodo ratificirali nacionalni parlamenti, ki bodo še vedno suvereni, kar se tiče fiskalne politike. Ampak kaj je Evropa? Kako lahko naredimo razliko v primerjavi z drugimi velesilami? Evropa je postopek ozvodanja za nacionalne ekonomije, da bi bili opremljeni za izzive, ki so pred nami, da bi se borili za konkurenčnost, odličnost, na področjih, kjer je sodelovanje med državami članicami in Evropskim parlamentom nekaj, kar vodi k boljšemu rezultatu. Imamo ekonomijo obsega za nekatere dejavnosti in transakcije, kjer je velikost prednost in ne slabost. Evropa ne nadomešča nacionalnih parlamentov in njihove suverenosti. Proračun Evrope je naložbeni proračun vse države pridobijo zaradi dodane vrednosti tega proračuna. Tudi tako imenovane neto plačnice. Če kratkoročno želijo privačevati držav, držav članice, srednje in dolgoročno ogrožajo naš obstoj. Pogosto slišimo mnenja na sestankih sveta in to niso nujno mnenja, ki jih delijo tudi nacionalni parlamenti. Zato se veselim te izmenjave mnen z vami, predstavniki državljanov v nacionalnih parlamentih, pa tudi na evropski ravni. Kako lahko torej pripravimo tak proračun, da bo pomagal pri izzivanju z veliko globalnimi izzivi, ki so pred nami. Preden začnemo z razpravo, pa naj navedem še nekatera pravila, ki jih boste morali upoštevati. Sicer bomo verjetno prekoračili naš čas. Kako se lahko javite k besedi? Najprej. Naj spostavim, da kot običajno bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi vas koliko se le da dobilo besedo. Glede na to, da je odrežencev zelo veliko, prosim, razumite, da po predstavitvi omizja tudi to bomo skušali omejiti. Tudi tu bomo imeli časovne omitve, bo verjetno nemogoče dati besedo vsem. Zato vas prijazno prosim, da se držite dveh minut. Uro boste videli na ekranu. Glede na razvoj razprave pa bomo morda morali prilagoditi to časovno omejitev. Na vaših mizah pa imate tudi kartice za javljanje k besedi. Z njimi lahko nakažete, da želite spregovoriti. Če bi resnično želeli spregovoriti besedo, potem izpolnite te kartice in jih dajte dvoranskemu osebju, ki so v dvorani. To velja tako za poslance nacionalnega, kot tudi Evropskega parlamenta. Nasplošno pa bomo skušali čas za govor razdeliti po naslednjem vzorcu dva nacionalna parlamentarca, potem pa en evropski in tako dalje. No, ko sem vse to povedal, pa sedaj z veseljem predajam besedo gospe, gospodu Mateljanu. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Na začetku tega sestanka imamo šest predstavitev še skovornikov, najprej Jan Olbricht, so poročevalec o večletnem finančnem okviru. Gospod Olbricht, beseda je vaša. Pet minut, prosim. <clears throat> Pet minut ni slabo za Evropski parlament. Hvala lepa za to možnost, da kolegom v nacionalnih parlamentih predstavim naše delo. Naj vas spomnim, da je celotni svežen večletnega finančnega okvira tak, da se stiska nekaj elementov in pomembno je razumeti celotno razpravo. Ne gre za samo en element, gre za vse skupaj. Predsednik je ravno kar to opisal. To je tako imenovana uredba o večletnem finančnem okviru. Kateri so tisti glavni elementi, glavne politike, ki bodo financirane? Kaj pa struktura proračuna in interni mehanizmi? Gre tudi za elemente delovanja proračuna. Potem nadalje, lastni viri. Drugi kolegi bodo to razložili. Tretjič, več kot 40 uredb, ki so povezane s kohezijo, prometom, obzorjem in tako dalje in tako naprej. To sedaj pripravljajo poročevalci v parlamentu in nadalje potem še pravna država. Torej prvič, to temelji na soglasni odločitvi sveta EU, sveta EU, ne Evropskega sveta in soglasna odločitev zahteva tudi soglasje parlamenta. Drugi element, lastni viri, to bodo kolegi razložili, je drugačen. Tukaj je postopek drugačen. Uredbe o različnih politikah temeljijo na soodločanju. Tukaj je parlament predvsem močan. To počnemo s pogajanji, potem četrtič nova uredba o pravni državi, to pa predlaga komisija. Kar se tiče prvega elementa, tu sem soporočevalec z gospod Marquez, to je večletni finančni okvir. To smo predstavljali v prejšnjem mandatu. Predstavljali smo mnenje parlamenta, koliko sredstev si predstavljamo, da bi potrebovali za EU, upoštevajoč Brexit, pa tudi nove prednostne naloge in domnevo, da bi radi imeli Evropsko unijo na enaki ravni brez Britancev. Če želimo ostati na enaki ravni brez Britancev, potem je zelo jasno, da obstaja finančna vrzel. To finančno vrzel moramo zapolniti. In če želimo ohraniti Evropo na isti ravni, moramo to zapolniti ali z večjimi nacionalnimi prispevki, ali pa z lastnimi viri, ali pa z rezi v politikah. Zato je to, kar imamo sedaj, prava politična razprava o tem, kaj si želimo od EU si želimo ohraniti enako raven, to pomeni, da potrebujemo več sredstva zaradi Brexita ali pa želimo zmanjšati poblastila EU. Predlog na mizi, kot je dejal predsednik, jasno kaže, da predsednik Evropskega sveta po bilateralnih sestankih, to ni njegov zamisel, to je rezultat dvostranskih sestankov, ko skuša najti kompromis in soglasje, predlog pomeni zmanjševanje Evropske unije zmanjševanje ambi, ambicij in ukrepanja EU. To je zelo jasno. Tako da je sedaj stališče pogajalcev pri večletnem finančnem okviru tako, da smo pripravljeni to zavrniti. Mislimo, da ta pristop zmanjšuje dejavnosti EU. To lahko pokažemo z različnimi programi. Kajti manjši proračun posledično pomeni tudi manj sredstev za konkretne programe. Ko vidimo predlog Evropskega sveta, gre za konkretne reze na konkretnih področjih. 35 odstotkov manj za nadzor na mejo, kohezijo je manj, raziskovanja, za raziskovanje, za kmetijstvo je manj sredstev. Zato je naše stališče za danes zelo jasno. To kar skušamo storiti v parlamentu, je sodelovati z vsemi poročevalci in sprejeti dosledno stališče med vsemi političnimi skupinami v parlamentu. Do zdaj smo bili zelo dosledni in bomo branili ambicije EU, ukrepanje, prizadevanja EU. V tej fazi pogajanj bomo torej rekli naj hvala. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod Olbrih, hvala za to, da ste se tudi držali odmerenega časa. Naš naslednji govornik pa je govornica Margarida Marquez. Prosim, beseda je vaša. Hvala, govorila bom portugalsko. Hvala, gospod predsedojoči. Najprej želim povedati, kako pomembna so to vrstna srečanja, da lahko izmenjamo naša mnenja med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. In že na plenarnem zasedanju sem Eh, rekla, da sem sedela tudi že na drugi strani kot predstavnica nacionalnega parlamenta in zato vem, eh, kako pomembna so to vrstna srečanja, zlasti če gre za večletni finančni okvir. Eh, Kaj ti iz tega, kar je povedal gospod Olbricht, vidimo, da položaj nikakor ni enostaven, lahko bi rekli, da je celo težaven. Eh, pomembno je, da je stališče Evropskega parlamenta razumljivo in mi sedaj ne želimo zdrsniti v medinstitucionalno krizo na začetku novega institucionalnega mandata, ko imamo pač novo komisijo, novega predsednika sveta in eh, nov parlament. In ta cikl predstavlja velik izziv, eh, kaj ti gre za to, da se znova vzpostavi zaupanje državljank in državljanov, zaupanje v Evropsko unijo. To je prvi izziv. Eh, Evropski parlament eh, si za to zelo prizadeva in strneno stoji za tem ciljem. Vkolikor tu še obstajajo dvomi, želimo pozoriti na eh, pismo, eh, ki so ga prejšnji teden se stavili štirje predsedniki političnih skupin. Nam gre za to, da izpolnimo pričakovanja eh, državljanov. In sicer želimo, da nas evropski državljani izvolijo in ti veliko stavijo na nas. Vsi se tega zavedamo, kaj so glavne zahteve državljanov. boj proti podnebnim spremembam. To je bila izjemno pomembna tema v volilnih kampanjah v mnogih državah članicah. E, potem digitalizacija, pravičen prehod, ki nikogar ne bo pustil ob strani oziroma proizvedel novih neenakosti. E, tudi to je tema, ki je bila zapisana v vseh volilnih kampanjah in programih. Potem eh, konvergenca Evropske unije in kohezija. Eh, mi smo poskušali eh, prav tako animirati mlade, da se bolje vključijo v politiko in jih bolje informirati o Evropski uniji. Vse to je na naši agendi. In to pomeni tudi pričakovanja do evropskega proračuna. Zato pravimo, eh, da osnutek proračuna, ki je pred nami, ni dovolj. Imamo vtis, eh, da vodilne osebnosti v državah članicah in člani komisije, predsednica komisije, eh, predsednik Evropskega sveta, da vsi ti, ko govorijo o ambicioznih ciljih, da pravzaprav eh, to pomeni tudi strinje z prioritetami parlamenta, eh, vendar pa to spreminja prioritete. In če potem govorijo v okviru tega o proračunu, eh, potem to zaostaja za dejanskimi pričakovanji. Zato pravimo, da ne moremo podpreti osnutka sveta. To pa ne pomeni, da ne moremo podpreti osnutka sveta da bi se v tej fazi lahko odpovedali močni udeležbi državljanov. Ne, vključevanje državljanov bo še naprej pomembno in potrebno. Treba je vključiti državljane in države članice. Eh, vemo pa, eh, da je mogoče proračun povečati za novimi lastnimi sredstvi ki bi dejansko koristili političnim ciljem EU, boj proti eh, podnebnim spremembam, dajatve na plastiko, eh, potem obdavčitev emisij CO2. Ja, to vse je povezano z političnimi cilji EU. Eh, obstaja pa tudi druga vrsta lastnih sredstev, Eh, ki eh, bi jih lahko pobirali eh, iz skupnega trga, naprimer davek na finančne transakcije ali pa dajatev na digitalne storitve. Tu moramo dejansko ukrepati zelo dosledno. Mi želimo, da se lastnim sredstvom da večjo vrednost v skladu z političnimi cilji. To je naš cilj. Mi želimo, da se lastnim sredstvom da večjo vrednost v skladu z političnimi cilji sprejeti proračun za naslednja leta, eh, ki eh, bi začel veljati 1.1.21, ampak ne za vsako ceno. Hvala lepa, gospod Markeš. petintrideset sekund gospoda Olbrihta ste vzeli, vse lepo in prav. Sedaj pa Jose Manuel Fernandez. Soporočevalec za lastne vire, prosim, beseda je vaša, pet minut. Hvala lepa, govoril bom francosko. Imamo majhen proračun, z majhnim proračunom želimo storiti vse. Ampak imamo proračun, ki ima velikansko dodano vrednost. Ves čas ponavljamo, da vse institucije, vsa administracija Evropske unije predstavlja manj kot 7 odstotkov proračuna. 93 odstotkov je za investicije. Želimo si geopolitične Evrope, ki se bo odzvala na izzive. Če imamo skupno politiko, potem ne potrebujemo te politike doma in tako potrebujemo pa potem manj denarja. Želimo si prejšnje tradicionalne politike in to je napaka. uspešna nekdanja politika, tako moderna kot skupna kmetijska politika. In imamo izzive, ki jih moramo premagati. Zato imamo proračun, kjer 85 odstotkov prihaja iz držav članic DDV in BND in samo 15 odstotkov starin. I want my money back, hočem denar nazaj če se spomnite tega reka. In če bo vsak minister to dejal, potem bo težko. Naj še nekaj povem. Nemčija in Francija skupaj imata približno 38 odstotkov izdatkov. Dve državi torej predstavljate približno 38 odstotkov. To seveda ima daje moč. V proračunu, kjer moramo končati z neto plačniki, ne to prejemnike, vsi pridobijo, če smo iskreni. To je potrebno povedati državljanom. In dokaz s to študije, ker vsaka država članica, čeprav niso dobili nič iz proračuna, so, bili, so imeli velike prednosti samo zaradi skupnega trga, zaradi enotnega trga. Vemo pa, da tudi dobijo sredstva in potem imamo države, ki imajo popuste, kompenzacije in kompenzacije na kompenzacije. Potrebno je torej si ogledati vprašanje prihodkov in tu smo potem pri številki, ki ni magična. 1,3 odstotka BND, to bi naj financiralo proračun. Z načelom, s katerim se mislim, da vsi strinjamo, tisti, ki Tisti, ki ne plača, mora plačati. To je sedaj pred nami. To je ta predlog. To je predlog Šala Mišela glede lastnih virov. In tu smo na pravi poti, v nasprotju z začetnim finančnim okvirom. Na pravi poti, ker lahko imamo davek na plastiko. Lahko imamo tudi prihodke iz ETS in možnost s časoma 21 do 27 imeti nove lastne vire, kot je tisti, o katerem sem govoril, davki na velika podjetja. In potem še nekaj, to moramo vsi breniti s harmonizacijo. To bi bilo možno. V Evropski uniji, kar se tiče prevar davčnih utaj in fiskalnih utaj, izgubimo sedemletni proračun. In to je neverjetno. Seveda se moramo potruditi tudi v tej smeri, da ne bomo preobremenili državljanov. Prav tako se moramo zavedeti še nečesa. Smo globalno gledano edini parlament, ki govori o izdatkih, nič pa o prihodkih. Prihodki države članice, soglasje v svetu in še eno soglasje, ratifikacija vsakega nacionalnega parlamenta. Zaradi vsega tega, da bi imeli moč v teh pogajanjih, bi lahko dali soglasje o večletnem finančnem okviru samo, če dosežemo dogovor o lastnih virih. Dogovor, ki ne sme pomeniti samo novih lastnih virov. Kazni, ne vem, če veste, prihajajo iz politike konkurence. Govorijo, da so to pravi prihodki, ampak niso pravi, ker se naslednje leto potem vrnajo v žepe vsake od držav članic glede na njihove prispevke, sorazmerno z njihovimi prispevki. To je nekaj, kar je nedopustno. Želimo si torej poenostavitev, končujem. Končati moramo s popusti s kompenzacijami in kompenzacije na kompenzacije. In naprimer, kar se tiče carin, mislim, da države članice vzamejo 20 odstotkov teh carin in to je predvsej 10 odstotkov bi bilo dovolj. Hvala lepa, gospod Fernandez. Tako, sedaj pa dobi besedo gospa Valerija Jer, soporočovalka o lastnih virih. Prosim, gospa Jer, beseda je vaša pet minut. Merci, uh, suis... Hvala lepa, vesela sem, da lahko sodelujem tukaj, temu mizjo in lahko bom pokazala, da je evropski proračun v različnih elementih, izdatki, prihodki, nekaj, kar lahko uporabimo tako za naše evropske politike in nam dovoljuje, da se bolje soočamo z globalnimi izzivi. To je tudi cilj naše današnje izmenjave. Če si ogledamo ozadje različnih finančnih okvirjev, potem je vsak imel eden, enega od ciljev. 88 do 93 skupni trg, 94 do 99 ekonomska in monetarna unija, 2000 do 2006 velika širitev 2007-2013, nadaljevanje širitve in strateška Lizbona, eh, oprostite, Lizbonska strategija 2014-2020, trajnostna in inteligentna rast. Po moje bi ta okvir moral sejiti dvema strategijama. Soverenost, evropska soverenost in ekološki prehod. Kar se tega tiče, moramo zagotoviti soverenost in raznolikost. Prehranska in moramo ustvariti instrumente za skupno obrambo, za program za vesolje, prav tako moramo zagotoviti zavarovanje okolja in podnebja. In tukaj ne gre samo za programe kot so Life in obzorja, ampak tudi to, da bodo vsi naši izdatki v skladu s pariškim dogovorom, kot je dejal Jose Manuel, pa niso samo izdatki pomembni, tudi prihodki so pomembni. Tudi to mora biti odziv na globalne izzive. Naprimer, to je bilo že rečeno, podpiramo vzpostavitev davka na plastiko. Zakaj gre? Bolj podrobno, države članice bi naj 80 centov ali pa celo en evro, ni še določena stopnja, namenili v proračun EU na kilo plastičnih odpadkov, ki so nereciklirani. To bi bil pomemben instrument, kar se tiče strategije glede plastike komisije. Ta strategija je zelo pomembna za zaščito naših oceanov in okolja. Tako bi proračun Evrope sodeloval. Prav tako, in to smo že slišali, podpiramo integracijo prihodkov iz sistema ETS v evropski proračun, pa tudi instrument za preugoditev oglika na mejah. Ta mehanizem, ki bi naj stopil veljavo 2021, bi potem pomenil, da bi naše standarde spoštovali tudi tretje države potem bi morale manj osnaževati, to bi bila edina možnost. Prav tako se moramo soočiti z begom oglika in se mu zoprstaviti, da se ne bi naša podjetja selila tam, kjer so standardi nižji. In to je seveda zelo pomembno, to je soverenost za Evropsko unijo. Prav tako pa potem še nekatere druge stvari. Imeti moramo pošteno obdavčenost akterjev na skupnem trgu. Govorimo pa tudi o vrednotah. V Evropi družba prispeva. To je zelo pomembno. In potem potrebujemo take ukrepe, da okrepimo enakost. Govorili bi lahko o kaznih, ampak naj omenim še dve stvari glede na pogajalski instrument, ki ga je predstavil Charles Michel prejšnji teden. Seveda bom šla v isti smeri kot kolega Jose Manuel in še dle. Da, gremo v pravi smeri. Realnost je, da je Charles Michel opravil trdo delo in upošteval tudi Evropski parlament. To je pomembno. Imamo torej pozitivne signale. Ampak nismo še tam, kjer moramo biti tudi ne pri lastnih virih. Ko gremo v podrobnosti, potem vidimo, da moramo biti previdni, kar se tiče davka na plastiko. Naj spomnim na kontekst. Že leta Evropski parlament zahteva nove lastne vire. Prav tako zahteva odpravo popustov. In danes predlog, kot je bil predstavljen petka, nam predlagajo nove lastne vire, davek na plastiko, ampak s popusti. In to bo potem sabotiralo celoten postopek. Ker ti ne bo potem enakosti. Ne bo to v duhu lastnih virov. To je velika težava. Druga tema. Jose Manuel, to si že dejal. govorimo o tem, da bi uvedli nove lastne vire v večjem finančnem okviru. Ampak formulacija je zelo nejasna in po našem mnenju ni zadostna. Mislim, da se moramo resnično angažirati obvezojoče na strani držav članic, kar se tiče večletnega finančnega okvira glede lastnih virov. To je pomembno, kajti to ni bilo jasno zapisano. In potem, seveda, v 20 letih ne pričakujemo nove reforme. Tako, tu se bom ustavila upam, da vam lahko pokažem, da bo prihodni proračun Evropske unije postal pomemben instrument za soverenost. Hvala lepa. Yes, uh, you, Mrs... Ja, najlepša hvala, gospa Aje. Še zmeraj ostajamo pri francoščini in bomo dali besedo dvema poslancema iz Francije, gospodu Vincentu Ebleju. Ne, se upravičujem, sem se zmotil. Jean-François Pan dobi besedo iz francoskega senata. Rapan, Jean-François Rapan. Beseda je vaša. Rapan je moje ime. Dame in gospodje, dragi kolegi, prihodnji večletni proračunski okvir bo določil cilje za obdobje do leta 2027. Eh, Evropski uniji se, upravi, se očita, da je preveč neaktivna, hkrati pa je tudi eh, razlog za številne probleme. Zato imamo kolektivno odgovornost, eh, da odgovorimo na pričakovanja državljanov in seveda je potrebno prisluhniti tudi nacionalnim parlamentom. Od samega začetka pogajanj je francoski senat sprejel več eh, resolucij, zadnja je bila sprejeta februarja. In s tem smo določili naše stališče glede prihodnega večletnega finančnega okvira pred eh, izrednim vrhom sveta. Komisija je pripravila predlog proračuna za obdobje 2021 do leta 2027. Ta predlog eh, kaže eh, velike razlike v politiki Evropske unije. E, Evropska komisija želi eh, uresničiti nove prioritete, raziskave, razvoj, nadzor na mejah, Erasmus. Gre za različne izzive, s katerimi se srečuje Evropska unija. Ampak Evropska komisija je predlagala močno znižanje sredstev za tradicionalne politike, kot recimo za kohezijsko politiko in pa za kmetijsko politiko eh, in sicer za 10 in 15 odstotkov. Francoski senat temu nasprotuje, nasprotujemo eh, temu eh, rezu in to že od samega začetka pogajanj pogajanja o novih prioritetah bi morale voditi v prioriteten seznam eh, in potrebno je vključiti tudi kmetijsko politiko in pa kohezijsko politiko. Evropska komisija je predlagala tudi popolno ukinitev rabatov v okviru prihodnega proračunskega okvira. Eh, to vemo, da je zelo občutljiva tema in eh, ta tema naj bi bila prioriteta pred eh, določitvijo nacionalnih prispevkov. Na mizi pa je tudi nov predlog, eh, ki ga je predstavil predsednik eh, sveta in ta je nezadovoljiv recimo za obrambno področje, ker naj bi prišlo do velikega reza. Naj danes izrazim trdno prepričanje, da moramo vse tiste naloge, ki jih ne bomo mogli izvesti na evropski ravni, izvesti na ravni držav članic. Tukaj gre eh, predvsem za obmo, področje obrambe. Evropski proračun določa tudi, kaj počnemo na nacionalni eh, ravni. Eh, na področju vesolske politike vsi želimo uspeh projekta Galileo in Kopernikos. Na ta način bi si namreč zagotovili neodvisnost eh, na tem področju. Težko eh, je določiti novi proračun eh, po izstopu Združenega kraljestva. Združeno kraljestvo je bilo neto plačnica in zaradi tega je nastala velika proračunska luknja. To bo potrebno zapolniti z nacionalnimi prispevki za 7 milijard na leto naj bi se povečal prispevek Francije, naprimer. To je predlog Evropske komisije. In eh, če bi eh, bil proračun eh, na ravni 1,3 odstotka, kot to zahteva Evropski parlament, bi Francija morala prispevati 9 milijard več. Potrebno se bo osredotočiti eh, na nove prioritete, hkrati pa ne smemo pozabiti na javne finance in ostati moramo eh, realistični. Osredotočiti se je potrebno na konvergenčnost in pa konkurenčnost. Mehanizem eh, za stabilizacijo evroobmočja še nima podpore vseh držav članic. Po Izstop Združenega kraljestva je določitev novega proračunskega okvira še toliko bolj zapletena. Gre za eh, odločitev o pričakovanjih eh, za prihodnost in pa eh, za preizkus ravni zaupanja Evropske unije. Hvala lepa, gospod Rapa. In nasadni govorec bo Andrej Benešik, predsednik odbora za evropske zadeve iz Češkega parlamenta. Gospod Benešik, beseda je vaša. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Eh, predstavitev sem predstavil v pripravi v češčini, zato bom eh, prešel na svoj materni jezik. Naprimer, v preteklih letih smo na sestankih, kot je ta, eh, vedno govorili o izzivu Brexita to je gotovo področje, ki zadeva tudi eh, varnost eh, in eh, izgubo vojaških kapacitet 40 odstotkov izdatkov za obramne tehnologije, razvoj in varnost. Obstajajo novi in nujni izzivi, ki jih omenja tudi večletni finančni okvir. Treba je reči, da Brexit pravzaprav nudi tudi priliko, kajti iz tega bi lahko išel impuls za modernizacijo unije. Zato, ker je sedaj potreben nov večletni finančni eh, okvir in eh, modernizacija prav gotovo ne bo sama sebi namen. Eh, to Eh, tega se moramo lotiti v okviru VFO-ja, potrebujemo sredstva za nove nujne izzive, eh, zato eh, da bo Evropska unija lahko postala pomemben globalni player. Globalizacija se odraža tudi v novem večletnem finančnem okviru. Eh, naprimer eh, v izdatkih na določenih področjih, digitalni razvoj, eh, potem dvakrat več za mladino, trikrat več za meje in nazil in 50 odstotkov več je predvidenih sredstev za inovacije, raziskave in razvoj, pa tudi za varno so predvideni višji izdatki. To so vse zelo jasno tista področja, kjer so inovacije nujno potrebne, zlasti v državah v razvoju, e, to pomeni več. E, no, pa tudi naprimer na Češke mi sodimo e, v medvojnem času smo bili ena od desetih najbolj naprednih industrijskih držav. Sedaj pa želimo spostaviti pomembno podjetniško strukturo in uh, eh, zauzemati se moramo za nadaljevanje čeških tradicij. Potrebujemo inovacije in start-upe. Uh, države, ki jim bo uspelo, uh, da bodo mobilizirale denar za inovacije, imajo dobre perspektive. Zagotoviti moramo uh, Eh, da delamo v smeri in v prihodnost, vendar pa to ne pomeni, eh, da bi sedanje politike morale zaustajati, naprimer agrarna politika, eh, kohezijska politika. Te politike imajo tudi politično in ne le ekonomsko vrednost in zato je dobro, da eh, hrvaško predsedstvo zagovarja ravnovesje med eh, tradicionalnimi politikami, ki izhajajo iz pogodbe eh, in novimi izzivi, novimi političnimi področji. Varnost in ekonomski razcvet gre sta z roko v roki. Evropska unija je za nas garant stabilnosti, vendar pa ne le to potrebujemo kolektivno obrambo. NATO tega ne more več zagotavljati. Potrebujemo eh, dopolnitve zlasti pri premagovanju kriz in pri zagotavljanju stabilnosti v naši okolici. Zato pa potrebujemo krizni management. Eh, Evropa ima eh, deset različnih enot za ukrepanje v nujnih primerjih in šest vojaških misij. 300 vojakov, 6000 civilistov eh, je eh, stacioniranih eh, na bližnjem vzhodu. Združeni narodi so zaupali v krizni management EU-ja. E Mi 1,5 milijonov ljudi Eh, je angažiranih in 200 milijard eh, letno je teh sredstev. Evropa torej ni papirnati tiger. Še naprej moramo poskrbeti za stabilnost v lastnih državah in v eh, bližnji okolici. Zato je pomembno, da podpiramo tiste, ki se zauzemajo za varnost, naprimer Združene države in NATO. Potrebujemo proračun, ki se posveča tudi vojaški mobilnosti. To je pomembno zaradi eh, zastražujočega učinka NATO. 6,5 milijard eh, je bilo eh, namenjenih temu v preteklih letih in zato smo pomemben partner za NATO. In tudi novo zeleno poglavje Evropske unije je izjemno pomembno. Evropa želi postati podnebno neutralna, podnebno neutralna celina in zato moramo investirati na ta področje v inovacije, v raziskave eh, in eh, prav tako je potrebno prilagotiti eh, gospodarstvo, podpirati obrt. To morajo biti absolutne prioritete za Češko republiko je pa tudi eh, pomembno, eh, da dosežemo ekološke cilje in to mora iti z roko v roko za inovacijami in če želimo doseči te cilje, eh, moramo ukrepati skupaj v globalnem kontekstu. Če bomo sami določali strožje kriterije, potem se bo proizvodnja selila na Kitajsko in tam eh, proizvodnja poteka pod eh, popolnoma drugačnimi pogoji eh, in okolje ne bo boljše za to. Najlepša hvala. Najprej gospod Miluševič iz Hrvaške za dve minuti. Najlepša hvala. Povsem dobro se zavedamo, da je proračun Evropske unije zelo pomembna tema v vseh notranjih razpravah Evropske unije, pa naj bodo to neto plačnice ali pa neto prejemnice. Povečanje plačil v Evropsko unijo krepi euroskeptičnost v državah plačnicah, zmanjšanje izplačil pa krepi euroskeptičnost v državah prejemnicah. Potrebno je poskrbeti za nadzor nad porabo sredstev. Pri tem mora biti nadzor eh, na evropski ravni. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti konvergenčnost, čeprav posebej pri tistih državah članicah, eh, ki se srečujejo z begom možganov eh, in kjer se eh, prebivalstvo naglo stara. Eh, vedeti moramo, da imajo notranje migracije socialno-ekonomske posledice za države članice to dramatično vpliva tudi na države Zahodnega Balkana. Zaradi tega bomo morali ubrati pametnejši pristop. Osredotočiti pa se moramo tudi na eh, hrbtenico Evropske unije, to so majhna in srednje velika podjetja. Evropska komisija bi pravzaprav eh, morala proučiti, eh, koliko sredstev je namenjenih javnemu in koliko zasebnemu sektorju oziroma majhnim in srednje velikim podjetjem. Zagotoviti moramo, da eh, bodo v naslednjem desetletju naša podjetja eh, postala pametnejša, eh, tehnološko bolj napredna in bolj neodvisna, na ta način pa tudi konkurenčnejša. Hvala lepa. Ana Lind Mambusat iz Belgije, naslednja na vrsti. Hvala, gospod predsedujoči. Govorila bom nizozemsko veselim se, da enkrat sedim na drugi strani. Prej sem bila članica Evropskega parlamenta, sedaj pa prihajam iz eh, nacionalnega parlamenta. In eh, poudarjam lahko, da eh, nam je zelo pomembno, da se nacionalni prispevki ne zvišajo. Proračun EU se je zmanjšal zaradi Brexita in Evropska unija Eh, mora pač to upoštevati. Eh, potem eh, carinski prihodki. Več prispevkov je govorilo o novih lastnih sredstvih. Prihodki iz carine so področje, ki je za nas zelo pomembno in mi iz Flandrije se ne strinjamo s tem, da bi prihodki bi delež, ki bi ostal pri nacionalnih državah, bil z 20 zmanjšan na 10 odstotkov. E, tretjič, Evropska unija bi morala izkoristiti današnje spremembe zaradi tega, da predela revidira določene instrumente, naprimer obramne mehanizme, potem mehanizem za eh, pravičen prehod v povezavi za zelenim dogovorom, eh, potem eh, ocena Brexita še ni dovolj ocenjena. Želimo, da se ta sklad preveri in prilagodi bodoči situaciji potem bi porazdelitev bila bolj pravična. Za nas tudi ni vzdržno, da se 40 odstotkov odstotkov evropskega proračuna porabi za agrarna področja. Seveda je treba podpirati kmetovalce, če imajo težave. Eh, pogosto eh, pa sredstva prejemajo velika, eh, veliki industrijski obrati, ki teh sredstev sploh ne potrebujejo. Mi zagovarjamo neko vrhnjo mejo. Kmetijska sredstva bi lahko boljše uporabljali in več sredstev treba namenjati za raziskave in inovacije. Paolo Monic, Portugalska. thank you Muito obrigado, Sr. Presidente. Eh, gospod predsednik, hvala. Eh, mislim, da je izjemno pomembno, eh, da preden določimo proračun, da določimo strategije. Koherentna Evropa ne sme svoje kohezije postaviti na kocko. Eh, pomislite na eh, skrajna območja. Obstajajo poskusi, eh, da se jih izključi iz sklada za pravičen prehod. To se nam zdi primerno. Poleg tega ehm, kar zadeva ta manj razvita področja, ugotavljamo, da so meje za sofinanciranje Eh, znižane, da to zadeva tiste regije, ki imajo že tako ali tako težave, da se približajo eh, vrednosti za EU. In sedaj eh, znova izločamo. In želimo pozoriti tudi na zelo bistveni vidik, ki je povezan z potrebo Eh, da se spodbuja to, eh, kar se dogaja na področju tehnološkega razvoja. To je dejansko pomembno za to, da sreda in mala podjetja eh, dobijo pomembno vlogo tudi, kar zadeva zelen dogovor, digitalni prehod in dejansko, da ustvarimo evropski prostor za raziskave in na ta način tudi bolje izkoristimo potencijal skupnega trga. No, poleg tega pa moramo pozoriti še na to, da gre za strateške pozicije in eh, To pa ne sme iti na račun konsolidiranih politik, ko so naprimer kohezijska, ribiška in kmetijska politika. Kvadrat, strukturo kroga mora eh, Evropa na novo zamisliti in za to nameniti nova finančna sredstva. Ne smemo ogroziti strategij, ki so se dobro obnesle in ne glede na to si moramo prizadevati za vodilno vlogo v svetu. In to je treba še bistveno izgraditi. Hvala, gospod Levandovski. Najlepša hvala prva točka. Evropski proračun ne more biti rešitev za vse evropske probleme, eh, kaj ti predstavlja le 2,5 odstotka celotne porabe v Evropski uniji, ampak to je eh, proračun z velikim potencialom. Uh, Najprej si moramo zastaviti vprašanje, kako z večletnim finančnim okvirom odgovoriti na mednarodne izzive. Ampak to, kar se bo dogajalo v petek, ne bo povezano z globalnimi izzivi in tudi ne z vizijo Evrope. Voditelji Evropske unije preračunavajo, kakšna so tveganja, eh, čakajo na zadnji trenutek. Eh, vsak eh, želi dejati, da je zmagovalec v tem proračunskem boju. Evropski parlament ni v ravno udobnem položaju. Že od maja 2000. 16 samo čaka, eh, predsednik eh, Mišel se bolj nagiba k neto plačnicam, kot pa k stališču Evropskega parlamenta. Ampak, če bo prišlo do čudeža eh, v soboto, en poskus ni zadostoval, dva poskusa sta bila potrebna, ampak morda se bo to vseeno zgodilo, bo Evropski parlament pod zelo močnim pritiskom, da najde sporazum, kajti časa nam zmanjkuje kajti na zadnje je parlament eh, dodal zgolj prožnost. Na zadnje, eh, ko je parlament uspel povečati volumen proračuna, eh, je bilo to leta 2007 in to ni bilo ravno veliko povečanje, ampak pričakujem močen pritisk na Evropski parlament gre za medinstitucionalni boj in eh, to je zelo težavno obdobje za nas, no, če se bo čudež zgodil. Eh, gospod Massimo Caravaglia iz eh, Italije, se upravičujem za napačno izgovorjavo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, imam tri zelo preproste pripombe. Prvo, kar se eh, stori, eh, kadar eh, sredstev ni dovolj, je, da pride do rezov posameznih programov. Ali boste vi pri tem dali vzgled, kadar vlada kriza, je tudi nemogoče zahtevati od držav netoplačnic, da povečajo svoj prispevek. To je posebno nespremljivo tretje vprašanje, kar eh, zadeva eh, davčno eh, politiko, eh, govorimo recimo o davku na plastiko. Eh, Tukaj gre uh, zgolj eh, za netopljeno uh, plastiko oziroma za plastiko, ki ni razgradljiva. Uh, V Italiji imamo takšen davek in učinek je izjemno negativen. In eh, v eh, decembru eh, je prišlo do paca sektorja surovin za 7,5 odstotka zaradi tega davka. In zaradi tega je prišlo do izgube proizvodnje. Torej, ta davek ima zagotovo negativen učinek na gospodarstvo. Uh, In uh, naslednja točka je poenostavitev. Zakaj pa niste nikoli pomislili na to, da bi dejansko uh, poenostavili eh, proračun? Uh, neto plačnice ne morejo preprosto dati neto prispevka in potem izvajati politiki, ki jih uh, sprejme parlament, ampak z lastnimi sredstvi. Uh. Hvala lepa. Adam Kalus iz Češke republike, naslednji na vrsti. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, govoril bom češko. In bi htjel uh, podporiti vladni poziciji. In sicer želim podpreti uh, pozicijo Češke republike. Želim povdariti, Eh, da mora biti eh, prihodnost proračuna uravnotežena. To pomeni tako za tradicionalne kot tudi eh, nove politike, ki morajo imeti na voljo ustrezna sredstva. Možno je, da ne bo zmanjšan na račun tradicionalnih politik. Za nas je pomembno, da je dovolj sredstvo na voljo za kohesijsko politiko, za skupno kmetijsko politiko, politiko, Eh, pa tudi pogoji za izvajanje eh, morajo temu ustrezati. Eh, prijatelji kohezije želijo seveda, da sredstva ostanejo na enaki ravni kot sedaj. Kohezijska politika je pokazala, da se s tem izboljšajo odnosi, da se izravnavajo razlike in spodbuja konkurenčnost. Eh, zato to zahteva trajne investicije. Če bi bilo na voljo manj sredstev, potem bi bilo to kontraproduktivno in za Češko bi to bilo nesprejemljivo. Eh, kako bi sredstva optimalno izkoristili? Eh, to je mogoče doseči, če bi države članice lahko same odločale o tem, katere investicijske prioritete želijo in če bi lahko bila sredstva prenesena iz različnih skladov eh, za kohezijo in tudi iz sklada za razvoj podeželja. Eh, mi podpiramo da se določijo vrhne meje eh, pri zunanji konvergenci, vendar pa je treba izhajati iz poprečja v Evropi. Proračun Evropske unije mora biti pravičen, transparenten in eh, učinkovit. In ne sme zapostaviti manj razvitih držav, ki je vrhne meje. Eh, ki jim ta hip ni tako enostavno, da dajo na voljo oziroma koristijo sredstva za eh, nova področja. Pozivamo hrvaško predsedstvo, da prevzame vlogo arbitra, posrednika, da se ti cili dosežejo. Hvala. Gospa Sabin Tili iz Francije, močno ste presegli svoj čas, mimo grede. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, kot ste dobro razumeli in to so že izpostavili nekateri kolegi, je za Francijo evropska soverenost zelo pomembna. In če si ogledamo proračun, ki je bil predlagan, vidimo, da je veliko predlaganih rezov eh, in eh, to ponavadi prispeva eh, k izgubi eh, soverenosti in to je nespremljivo. Recimo, če si ogledamo enotni trg ali pa eh, digitalno gospodarstvo, kljub temu, da države članice želijo spodbujati raziskave v prihodnosti, ima ta uvojnica na voljo zelo malo sredstev. Tudi, če se ogledamo skupno kmetijsko politiko ali pa znižanje sredstev za evropsko obramno politiko. Vse to so eh, teme eh, ki so prioriteta za ukrepitev evropske, neodvisnosti evropske suverenosti. Eh, danes imamo dve filozofiji države članice, ki ne želijo povečati proračuna in ustrajajo pri eh, določenem proračunu. Eh, in želijo uh, v ta proračun oziroma z tem proračunom uresničiti prioritete in pa uh, druge države članice, ki želijo najprej določiti prioritete in temu prilagoditi proračun. Uh, vprašanje je tudi, kako naj bi vse to financirali. Uh, Eh, še prav posebej z proračunom držav članic. Eh, mislim, eh, da ne moramo ločeno obravnavati evropskega proračuna in proračunov držav članic. Tukaj gre za razpravo, ki bi morala povezovati oba elementa. Gospa Ana Bumfrisko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Večkrat sem imela priložnost, da spregovorim v tem odboru. Eh, izrazila sem močno zaskrbljenost eh, zaradi eh, geopolitičnih sprememb, do katerih je prišlo. To bo vplivalo tudi na gospodarske dejavnosti in tudi na proračun. In zaradi tega menimo, da niso spremljivi rezi za eh, skupno kmetijsko politiko Evropske unije, kaj te menimo, da bi lahko skupna kmetijska politika kmalo eh, bila eh, zelo pomembna v svetu, da bi lahko postala celo nujna in torej tudi v Evropski uniji. Potrebujemo torej nova sredstva, lasna sredstva Evropske unije. Mogoče bi morali uvesti nove davke. O tem eh, je eh, potrebno eh, razmišljati. Potrebno bi bilo razmisliti o tem, kar so že predlagali kolege, recimo kolega iz Češkega parlamenta. Razmisliti bi morali o koheziji v Evropski uniji in nažalost te kohezije na številnih področjih ni. In eh, nažalost lahko vidimo, kako neučinkovita je bila Evropska unija z tega vidika. Jaz mislim, da eh, bi Evropski proračun zares lahko zagotovil dodano vrednost eh, za, Evropsk za države članice, ampak Evropska unija mora najti nov navdih za gospodarsko politiko, veliki ziv, ki nas čaka, pa je tudi obrambna politika. Moje vprašanje je, kaj namerava storiti Evropska unija, eh, zato da ne bi spet izgubljala časa in da bi zagotovila sredstva za industrijo in pa za eh, obrambo. To eh, je pomemben finančni vzvod za razvoj gospodarstva, mislim na industrijo, in seveda je pomembna obramba za varnost naših državljanov. Gospod Fernando Anastasio iz Portugalske, naslednji na vrsti. Uh, will be, uh, speak in, in Portuguese. Govoril bo portugalsko. Tenj prezent, ki je že negocijas. Gospod predsedojoči, eh, zavedam se tega, da bodo pogajanja o VFO-ju zelo težavna. 27 držav članic um, mora eh, zdaj razmišljati eh, tudi o tem, kaj bo manjkalo zaradi Brexita in prav tako morajo najti rešitve eh, za novo trajnostno agendo, zato da bi se lahko soočili z novimi izzivi, pred katerimi je sedaj EU. Upam, da bo dosežen konsens kajti če bi prišlo do konflikta, eh, bi to bilo zelo problematično, zlasti ker gre za dolgoletne programe in uvajanje novih programov mislim, da bi se morali stvari lotevati optimistično z eh, zdravo človeško pametjo, bi lahko razvili politiko v dobro vseh evropejcev. Za socialistično politično eh, skupino v parlamentu eh, bi rekel, da bi morali doseči ta konsens v parlamentu s tem, ko bi izhajali iz večjih enostavnih točk. Eh, večletni finančni okvir mora biti primeren eh, tudi s pričo finančnih naporov, ki potekajo v posameznih eh, državah članicah. 1,6 eh, BND-ja, eh, če so potrebna nova sredstva, evropske ambicije morajo biti prav tako poštevane pri boju z opr podnebne spremembe, pri digitalnem razvoju, pri sodelovanju z drugimi celinami na področju varnostne politike. Skupna kmetijska politika prav tako ne sme biti zapostavljena. Eh, potrebujemo kontinuiteto in eh, koherentnost in konvergenco. In mislim, samo tako eh, lahko nadaljujemo ehm, združevanje Evrope in obvladujemo izzive, pred katerimi smo. To je naloga za vse Evropejce. Najlepša hvala. Andrej Bereger iz Nemčije. Gospod predsedujoči, hvala. Eh, in sicer bi se navezal na sliko, ki ste jo omenili na začetku. Eh, in sicer eh, ne moremo sejti svetega Petra pri proračunu, ne moremo ga sleči zato, da bi oblekli nekoga drugega. Ampak lahko svetemu Petru oblečemo tudi nekoliko ožjo srajco in s tem pomagamo nekomu drugemu. Prepričan sem, da proračun ne bo zato boljši, če bomo dali na voljo več denarja, ampak moramo biti bolj učinkoviti zato, da bi lahko dejali, udejanili politično voljo. Eh, in sicer tu omenjam te velike milijarde, ki so veliko večje eh, kot. Eh, je proračun enem letu, potem imamo 10 do 50 milijard manj zaradi Brexita. Seveda moramo poskušati zapolniti to eh, vrzel, vendar pa tudi z rezi in eh, prerasporeditvijo. Slišali smo za različna politična področja, eh, kjer se želi več izdatkov. Naprimer, zeleni dogovor, tu je zelo veliko vprašanj, ki so s tem povezani. Um, um in sicer eh, ena milijarda, potem Evropska investicijska eh, banka, pa potem še, eh, to je vse skupaj 50 milijard na novo za proračun, odkot naj bi prišel ta denar. V Nemčiji je tako na ni celih ena odstotka odstotka povečanja, eh, to za nas pomeni 4 milijarde in seveda nas skrbi, kako bi lahko še naprej financirali ta proračun. Eh, naš nacionalni proračun za to, da bi lahko financirali evropski proračun, tu navezujem na gospod Markes, ki je rekla, da moramo stremeti za to, da eh, nas bodo ljudje spremali, ampak to zahteva tudi, da ta proračun ne bo pomenil velikih deficitov na nacionalni ravni. Zaradi tega moramo moramo prioritizirati naloge na eh, evropski ravni, povečati moramo učinkovitost. Eh, to je daljši proces, tu eh, imamo pa tudi veliko dobrih primerov, menimo. Eh, da moramo pristati pri enem odstotku bruto nacionalnega produkta. Eh, skratka, najti moramo eh, neko ustrezno ukrepanje. To je težavna pot, potem sistem lahnih sredstev. Mislim, da o tem lahko razmišljamo. Pomembno se mi zdi ehm, argument pravne države, ko gre za podeljevanje sredstev, dodeljevanje sredstev. Lahko bi še navedel veliko drugih primerov, čas je že potekal. No, ampak ampak eh, ta eh, podoba, ki ste jo dali glede eh, oblečenega svetega Petra, je v mojih očih sedaj nekoliko spremenjena. Gracias, presidente. Hablo en, hablo en español. Hvala, predsednik. Govoril bom špansko s mojim akcentom iz ekstremature. Ne smemo zanemarjati ne področji, ne oseb v proračunu, ne sme biti razlik med različnimi eh, področji, razlike se ne smejo večati. V Španiji pa je to eh, zelo očitno. V Ekstremaduri tisoče kmetov danes demonstrira, ki želijo dostojne cene za njihove proizvode na skupnem trgu. Imamo skupno agrarno politiko. Oni želijo ohraniti svoje kmetije. Njihova zahteva je upravičena. Eh, oni želijo prihodnost vzeti vzeti v svoje roke. Mi bi jih morali spodbujati. To je vprašanje politične volje. To je tudi eh, strateško vprašanje. Potrebujemo neko časovnico in tudi načrtovanje za posamezne države in Evropsko unijo. Eh, pri tem ne smemo nikogar eh, pustiti zunaj. Poskrbeti moramo za to, da bodo tudi ti ljudje, ki dajejo vse od sebe za to, da obdelujejo zemljo, da ne bodo zapostavljeni, kajti sicer bo celjevanje iz malih vasi še večje unije. Eh, proračun je najpomembnejši politični instrument. Potrebno je postaviti prioritete in eh, eh, usklajeno morajo biti razporejene posamezne opcije. Ehm, hkrati je treba poleg varčevalne politike omogočati tudi rast. Potrebujemo več tehnologije, več inovacij, vendar pa moramo gledati tudi posamezne osebe in njihova pričakovanja. Eh, Španci so se zgodovinsko odločili v zadnjih volitvah za Evropo. Vse zanima Evropa in mi bi morali državljanom sedaj izpolniti njihove želje. Eh, Znova jim moramo podariti zaupanje v Evropo s tem proračunom, eh, zlasti tistim tisočim španskim kmetom. Ne smemo jih pozabiti. You, Hvala lepa, gospod Bogdan Zonca. Uh. Thank you. I'll be uh, say on Polish. Hvala. Govoril bom v polščini. E, dla mnie Unia Europejska jest... E, e, za mene je Evropska unija racionalni projekt. In samo kot tak ga lahko e, podpiramo kot politična skupina EKR. E, pri tem pa opazujemo eh, nenavadne eh, fenomene glede delovanja Evropske unije. Eh, ta evropski projekt, gospe in gospodje, je treba nenehno analizirati tudi glede na številke. In mislim, da je tudi pomembno znanjati resnico glede neto plačnikov in leto prejemnikov. Če ena država plača 60 milijard in plača sem neto plačnik, Eh, drugi pa eh, pravijo, eh, da prednosti trga, ki pritekajo v državo, znašajo 20 milijard, potem nam to da misliti. In to je mit, s katerim je treba pomesti. To je treba enkrat analizirati in pokazati na to, kakšna je resnica. No in potem še druga stvar. Če se želimo lotiti veliko problemov, Eh, potem seveda potrebujemo tudi sredstva. Zastavljamo si nove cilje, eh, pred nami so novi izzivi in potem zaidemo v težave. Danes vsi tako lepo govorijo, to seveda lahko samo podprem, govora je o zelenem dogovoru, potrebujemo varstvo okolja, vse lepo in prav, eh, mi vsi želimo čisto vodo, čisti zrak, čista tla, to vse lahko samo podprem. Hkrati, pa se dogajajo tudi popolnoma druge stvari, ki jih je treba analizirati. Seboj sem prinesel dokument v zvezi z svežne mobilnosti in to zelo jasno kaže na to, da eh, ko bo ta svežen začel veljati, če bo prišlo do tega, da bo eh, se bodo tisoči avtomobilov znova prazni vrnili v domovine eh, in 3 eh, milijone eh, emisij CO2 bomo imeli zaradi teh praznih vozil. Te firme se bodo potem obrnile na Evropsko unijo za sredstva, da bi to kompenzirale. Hvala. Cyprus. Gospod Angelos Vocis iz Cipra. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz pa bom govoril grško. E, torej, na začetku svojega prispevka želim upozoriti na to, da izredni vrh čez nekaj dni v Bruslju, upajmo, e, pomeni tudi dogovor e, za večletni finančni okvir, zato da bo mogoče nadaljevati obstoječe programe. Eh, novi večletni finančni okvir eh, mora predvideti dovolj sredstev za izvajanje ambicioznih ciljev Evropske unije, kar zadeva eh, digitalne in ekološke spremembe. Poleg tega se je treba učinkovito spopadati z novimi izzivi, na primer demografske spremembe, izboljšanje delovnih pogojev, Eh, trajnostna eh, socialna zaščita, trajno naravnani pokojninski in socialni sistemi in nova kakovostna delovna mesta. In ustrezna migracijska politika, ki bo izhajala iz praktične solidarnosti in eh, pravične razporeditve med državami članicami preprečevanja terorizma eh, in eh, zonanih in notranjih varnostnih grožen. Izdatki morajo biti usmerjeni v cilj, vedno morajo biti usklajeni za strateškimi cilji, zlasti kar zadeva trajnostne razvojne cilje in kar zadeva izvajanje pariškega dogodka dogovora glede podnebnih sprememb. Eh, treba pa je seveda upoštevati tudi dnevno življenje, življenski standard eh, evropskih državljanov, treba je zmanjšati deficite eh, in evropski organi morajo okrepiti svojo verodostojnost in skupna agrarna politika in kohezijska politika pa prinašata dolgoročno prednosti za EU. Zato mora to še naprej imeti veliko prioriteto v večletnem finančnem okviru ohranjanje sedanjega financiranja, zato da bi lahko Eh, učinkovito zmanjšali regionalne razlike in dosegli socialno-ekonomsko kohezijo. In eh, razlike med državami članicami morajo biti prav tako poštevane eh, v proračunu pri skupni agrarni in kohezijski politiki. Portugal. Gospod Alvaro de Meta, Portugalska. Slišali smo že veliko intervencij, da moramo ohraniti kohezijsko politiko, SKP in druge tradicionalne politike, najti pa sredstva za financiranje novih politik. In to pomeni nujno večji proračun. Podpiram ta mnenja, prav tako pa se strinjam s pomisleki nekaterih, da bi to lahko pomenilo više davke za državljane. Tega si pa ne želimo, kajti če bomo državljanom rekli, da morajo plačevati više davke za EU, bodo zavrnili evropski projekt. Mislim pa, da ni potrebno imeti višjih davkov za višji evropski proračun. Ne pozabimo, te nove politike so bile oblikovane tako, da se soočamo z globalnimi izzivi. Izzivi, s katerimi se moramo soočiti vsi. Ne moramo se jim izogniti vprašanje, ali se s tem ukvarjamo na nacionalni ali na evropski, to je tisto vprašanje. Vprašanje 27 zelenih dogovorov ali en dogovor 27 azilnih politik, politik za migracijo ali ena taka politika. In izbira je jasna, kaj ti evropske politike za odziv na te izzive so veliko bolj učinkovite kot nacionalne ko višamo proračun EU za te izzive, ne višamo izdatkov na evropski ravni. Samo prenašamo izdatke, ki bi jih morali imeti na nacionalni, na evropsko raven. Tako da ne ustvarjamo vrzeli v nacionalnih proračunih. Zmanjšujemo nacionalne izdatke in potem ni potrebno povišati davkov za te izdatke. Evropske politike potrebujejo sveža sredstva in to ne pomeni višjih davkov. Thank you. Mr. Christian Petri, Deutschland. Christian Petri, Nemčija. Pet Petri, sorry. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, hvala, gospod predsednik. V koalicijski pogodbi aktualne vlade je Nemčija določila, da smo pripravljeni na več eh, izdatkov. To sedaj že pomeni za Brexitom in za drugimi fenomeni, da bo prišlo do povečanje uh, nemškega prispevka 30 do 50 milijard in kljub temu imamo debato pri nas, da to ne bo zadost in da želimo več. Seveda tisti, ki se ukvarjajo za proračunom, pravijo, da je to že dovolj, kako naj bi to šlo in evropski politiki pravijo ne. Uh, mi želimo uh, sredstva, agrarna sredstva, kohezijska eh, sredstva, želimo obramno politiko, vse to želimo okrepiti, vse to želimo razširiti in potem eh, kako ne razložimo, da je to možno za manj sredstev. To so bili pač eh, prispevki, kako izkoristiti sinergije, kako to lahko bolje teče, tudi razbremenitve, tudi to je del evropske politike, to je vse treba predstaviti. Vendar pa bi si želel, da če zajemno pravimo, da to lahko tako ostane, potem je treba gledati na celoto. Če govorimo o koheziji in in eh, če potem pustimo ob strani kmetijstvo, potem je tu že težava. Mislim, eh, da eh, moramo to vprašanje še bolj povdariti, kot je naprimer do sedaj povdaril gospod Mišel, to je že zelo pomemben korak, vendar pa mislim, da to še ni zadnji korak mnenja sem da eh, moramo zagotoviti zadostno financiranje in čudi me, da se vprašanje lasnih sredstev močno diskutira, vendar pa je predlogov zelo malo eh, in to je tudi vprašanje temu panelu, kako se gleda na to, eh, ali gre za razpravo, najprej predlogi in vse ostalo pa naslednjične. Tokrat Eh, ko se ne moremo zediniti in eh, potem tvegamo podfinanciranje eh, ali pa gre vendarle za nekaj konkretnega in še Evropska centralna banka je zagotovila cenovno stabilnost, denarno politiko je ustrezno oblikovala sama Evropska centralna banka, pa z svojim instrumentarjem lahko prispeva k financiru Evropske unije in tega v razpravah sploh ni bilo meni omenjenega. Mislim, da moramo upoštevati tudi to. Hvala. Štovnjak. Gospod Koštovnjak. E, hvala, gospod e, predsedujoči, gospe in gospodi, govoril bom polsko. Mi danes razpravljamo o proračunu Evropske unije e, za obdobje 2021 do 2027. Eh, in vedno znova je govora o dveh stvarih, o dveh načelnih stvarih. Eh, po eni strani gre za to, da se zapolni vrzel po brexitu in eh, po drugi strani pa je vedno govora o omejevanju izdatkov za določena politična področja v tem proračunu. Pri tej razpravi pa slišimo tudi ugotovitev oziroma željo, da je treba razmišljati eh, o tem, odkot izhajajo sredstva, ki se stekajo v evropski proračun. In eh, mislim, da preden potegnemo zgornjo mejo eh, na določenih političnih področjih in bojim se, da bi to lahko samo še oslabilo odnose v EU in seboj potegnilo negativne konsekvence. Skratka, preden gremo tako daleč, mislim, da bi si morali še enkrat pogledati stran prihodkov. In tu bomo ugotovili, da imamo v številnih državah članicah ogromen problem z davki. Eh, in tu obstajajo določene davčne vrzeli, ki nastajajo. In mislim, da bi sedaj imeli odlično priliko, eh, da bi davčni sistem napravili bolj vodotesnega, boljšega, da bi poskrbeli za to, da bi na ta način eh, prišlo v proračun več denarja. Mislim, da to sicer ni čudežno zdravilo, ki bi rešilo vse, ampak mislim, da je skrajni čas, da se posvetimo tudi tej temi in da eh, ne delamo vedno samo rezov in potem eh, energija, energetski preobrat eh, in sredstva, ki so temu namenjena. Eh, mnoge države imajo tu probleme, ne samo ena država članica, kaj ti ni možno, da vsega, določenih problemov enostavno ne omenjamo dovolj. Naprimer, obnamne politike ne moremo prepuščati samo NATO. Podobno je tudi na področju kmetijstva. E, kmetijstvo je zelo pomembna tema, potem varnost oskrbe z hrano, tu je to zelo pomembna zadeva za Evropo. E, Hvala lepa. Gospod Jean-Claude Mikalev, Malta. E, Hvala lepa po vseh teh govorih. Mislim, da torej govorimo o naslednjih poročunskih ukrepih, ki bi jih ta odbor moral sprejeti tudi na področju varnosti. Me pa nekaj skrbi pri tem, kar smo slišali. Čeprav imamo zelo veliko raznolikih točk, se zdi, da je neka skupna točka med državami članicami. Vsi gledajo samo na to, kaj bodo lahko pridobili od EU. Nihče pa ne razmišlja o tem, kako bi še naprej skrbeli za to, kar nam pravzaprav daje možnost obstoja. EU. EU se premika proti ukrepu enega pristopa za vse. In tega vse države ne bodo sprejele. Države imajo različna mnenja. Gotovo si moramo ogledati še druge mehanizme, ki bodo zagotavljali kohezijo. Moramo se ogledati tudi socialne in ekonomske ukrepe. Vse to bi potem državam dovoljevalo individualen razvoj hkrati pa bi še vedno sledili politikam, ki so evropske. In ko govorim o evropskih politikah, govorim o tem, ker sem iz različnih govora opazil, da čeprav smo vsi del Unije, nekako ni videti evropske mentalitete. Tega ne sprejemamo vsi. Zato mislim, da bi morali imeti proračun, ki se zoprstavlja podnebnim spremembam skrbi za okolje, potrebno pa bo poskrbeti tudi za socialni vidik in ekonomijo. To morajo biti združeni elementi, ne pa ločeni. Zato mislim, da se je potrebno boriti proti organiziranemu kriminalu, tudi s proračunskimi ukrepi. Moramo ugotoviti, kako bomo se borili proti nezakonitemu priseljevanju, kriminaliteti, tihotapci. Prav tako pa mora globalni proračun biti sredstvo za nadaljni razvoj. Omitve pa ne smejo biti samo na nacionalni ravni. Moramo stvariti proračun, ki bo krpil ljudi in ti bodo potem krpili Evropo in ne obratno. Hvala lepa. To je vse, kar se tiče zahtev iz dvorane, tako da zaključujemo ta del. Sedaj pa dobi besedo spet so predsedoči, gospod Mateljan, za zaključek. Hvala lepa, nadaljeval bom Hrvaško, tako bo hitreje. Dakle, zahvaljujem na suradnji in na izboru. Eh, hvala za sodelovanje, za odlično organizacijo in sicer to velja za celoten parlamentarni teden, pa tudi za ta sestanek. Hvala kolegicam in kolegom eh, za zelo angažirano in zanimivo razpravo. Eh, danes smo slišali zelo veliko močnih argumentov, zelo veliko stališč, zelo veliko tudi nasprotujočih si stališč vendar pa je ravno ta raznolikost eh, tisto, kar bi moral biti način delovanja Evropske unije. Eh, tisto, Eh, v čimer se vsi strinjamo, eh, da vsi ti eh, cilji, ki so bili omenjeni in tudi kar zadeva sporočilo Evropske komisije in stališče Evropskega parlamenta, da so ti cilji zelo visoko, visoki in da bo za, bojo za to potrebna velika sredstva in prelagoditve. Vendar pa mislim, da obstaja tudi zelo velika stopna konsenza o skupnih prioritetah. Iz današnje razprave, ki se je pravkar eh, končala, eh, lahko ugotovimo, da je šlo za skupek starih in novih tem. In eh, to je tisto, če bor nekateri pravijo eh, stare oziroma tradicionalne politike in nove politike. Eh, kar zadeva nove politike, naprimer zeleni dogovor. Sam prihajam iz Hrvaške, ki 20 odstotkov bruto domačega proizvoda stvari iz turizma. In mi smo prav gotovo zainteresirani za to vrstno politiko oziroma za politiko, ki se koncentrira na zaščito okolja in na bioraznovrtnost. Eh, in dejansko eh, je ravno to eh, okolje največja prednost. In zaščita, varstvo okolja je izjemno pomembna tema. Hrvaška ima zelo dolgo mejo. In seveda so državljani Hrvaške zainteresirani za varnost, za vzpostavitev ustreznih kapacitet in za aktivnejšo vlogo EU e v mednarodni pomoči. Eh, in eh, kriza je pravzaprav že eh, vrsto let pred evropskimi vrati. Digitalna transformacija družbe in večja sredstva za znanost in inovacije, to niso vprašanja prihodnosti, niti bližnje prihodnosti, ampak to so vprašanja sedanjosti, kajti brez digitalizacije, brez novih tehnologij, Eh, ni napredka gospodarstva, ni gospodarske rasti in eh, tudi ni rasti konkurenčnosti. Tako imenovane nove politike eh, pa so tisto, kar bi moralo Evropo potiskati naprej in sicer proti cilju, kjer bi vsi morali skupaj hiteti in da bi državljani to prepoznali. No, ampak vendarle se moramo zavedati, Eh, da če nimamo čvrstih temeljev, eh, da ta nadgradnja ne bo dosegla eh, tistega, kar želimo. Skratka, vitalnega pomena za razvoj in konvergenco regij skozi EU so uspešne tradicionalne politike. Eh, hrvaški državljani eh, v zadnjih letih eh, intenzivneje opažajo tudi dosežke te politike. Iz prve roke lahko povem, da ko govorimo o kohezijski politiki, govorimo o EU skladih. In skladi EU so pravzaprav tisto, kar je najbolj prepoznavno. To so tista orodja, ki kažejo na dobre učinke Evropske unije in tega nikakor ne gre zanemarjati. Dakle, balansirajući između takozvanih novih i e, Ko balansiramo med e, novimi in starimi politikami, e, pomeni tudi to, da mora novi proračun biti učinkovit in fleksibilen, sedaj, ko nas je zapustila ena članica. Prav tako je treba tudi doseči sporozum o politiki financiranja. Vsi se zavedamo tega, da če ne želimo vakuma pri izvajanju politike in programov, da moramo delovati odgovorno in skladno tudi z roki. E, in e, Evropski svet v četrtek e, bo, upam, prinesel ustrezni in željeni napredek. Eh, včasih moramo eh, verjeti tudi v čudeže. Če se bo to zgodilo, eh, je Hrvatska, kar verjetno že veste, pripravljena za nadaljevanje hitre in intenzivne kooperacije z Evropskim parlamentom v naslednji fazi procesa. V čast mi je bilo za vami in predsedovati temu sestanku, samo še tehnično informacijo mi dovolite, sledi sprejem ki se bo začel eh, ob 7.15 v hiši Evropske zgodovine in eh, pred eh, dvorano nas že čakajo spremljevalci, ki nas bodo pospremili do ehm, hiše Evropske zgodovine. Še enkrat hvala za to zanimivo razpravo in s tem je ta sestanek, ta konferenca zaključena. Hvala lepa, lep večer.